obvestiti o tem, da sem dobil samo en predlog za resolucijo in s tem tudi zaključujemo razpravo o, tem, o tej točki dnevnega reda in o resoluciji bomo glasovali jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Wongana o smernicah za proračun za leto 2013. Drugi oddelki razen komisije. in besedo dajem gospodu Boganu, prosim. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Ni enostavno eh, pripraviti lasten proračun, zato se želim najprej zahvaliti vsem poročevalcem v senci, predsedstvu in generalnemu sekretarjatu parlamenta za sodelovanje, za prispevke, ki so jih vložili v te smirnice. Mislim, da smo dosegli široko soglasje. V težkih ekonomskih časih mora Evropski parlament odigrati svojo vlogo in uh, uresničiti prihranke v svojem proračunu. Mislim, da. Eh, je malo ljudi v parlamentu proti predlogu zamrznitve proračuna. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo uh, rast proračuna naslednje leto pod inflacijo, ne glede na to, kakšna bo razprava o tem, uh, kako visoka je inflacija, ampak mislim, da o tem vlada široko soglasje. In glavna priporočila iz naših smernic so bila sprejeta strani vseh. Mislim, da je pomembno, da kot parlament vidimo, kje je možno varčevati v lastnem proračunu. Moramo preprečiti Eh, nepotrebne nove pobude, razen če so neophodno potrebne. Eh, menim, da moramo zamrzniti tudi proračunske vrstice za potovanja in generalni sekretar bo opravil tudi ustrezne izračune in tudi treba je zamrzniti vsa nadomestila za poslance, eh, tako za urade kot tudi za poslance same. In Eh, zamrznitev naj bi veljala do konca tega zakonodajnega obdobja. In razen tega moramo preveriti vse proračunske vrstice, še posebej tiste, ki se ne izvršujejo eh, ustrezno. Mislim, da si moramo tam ogledati, kje so možni prihranki in mislim, da moramo zagotoviti, da preprečimo nove, nepredvidene eh, gradbene projekte za preostanek mandata mislim, da moramo narediti bilanco, moramo poskrbeti za preglednost, tako da bomo natančno obveščeni o gradbenih projektih in zato tudi pozdravljam predlog, da je odbor o proračunu eh, redno na tekočem o gradbenih projektih. In razen tega moramo iskati večje sodelovanje z drugimi institucijami EU, naprimer sodelovanje eh, pri prevajanju, tolmačenju pri zgradbah in tudi pri človeških virih. Naprimer, skupno, skupni dogovor že velja med odborom regij in ekonomskim in socialnim odborom, ki sodelujeta na številnih teh področjih. In mislim, da si moramo ogledati ta sporazum in mogoče se bomo kaj naučili iz tega. In sodelovati je treba tudi z njimi s ciljem, da bi prihranili čim več. Mislim, da lahko varčujemo naprimer tudi pri prevajanju. Veliko možnosti je za varčevanje, vendar menim, da ni vedno lahko ugotoviti, kje varčevati in to tudi doseči. In zato naj generalni sekretar pripravi tudi možnost za neodvisno oceno proračuna Evropskega parlamenta, tako da bodo eh, drugi nam pomagali pri tem eh, ugotoviti, kje lahko, priro, pri, kje lahko varčujemo. Lahko bi ustanovili delovno skupino, ki bi prenesla tudi zunanjo ekspertizo. Tako bomo še bolj videli, kje varčevati. In mislim, da je taka neodvisna od cena parlamentarnega proračuna zelo pomembna. Lahko bi izvedli tudi primerjalno študijo, ki je bila že predlagana in sicer z drugimi parlamenti v Evropo ali tudi, eh, Evropi ali tudi kongresom v ZDA. In ta delovna skupina bi si lahko ogledala tudi eh, potovalne stroške. Eh, ta delovna skupina bi si lahko ogledala poročilo o potovalnih stroških, ki ga pričakujemo. In ob koncu želim povedati, nekateri so verjetno zaskrbljeni zaradi ideje zamrznitve proračuna Evropskega parlamenta in bodo rekli, to je pretežko doseči, ampak drugi bi radi šli še dosti dlje in skrajšali, zmanjšali proračun. In pred nami imamo veliko tudi. Um, ustreznih predlogov sprememb. Eh, mnogi kolegi se strinjajo, da smirnice, ki jih predlagamo, da so dober kompromis in dobra pot naprej, ki nam bo omogočila varčevati v proračunu Evropskega parlamenta ob istem času, pa tudi zagotoviti, da bo ta parlament deloval učinkovito. Hvala. Vaše... Najlepša hvala za uh, ta uvod. Sedaj pa. Predajam besedo gospi Holmajer, ki ima tri minute časa. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, na začetku se želim zahvaliti kolegu eh, poročevalcu Dereku Vonu za izl, odlično sodelovanje in tudi za pripravljenost eh, intenzivno se lotiti različnih problemov in iskati rešitve za te. Že v lanskem letu smo predložili proračun za varčevanje, s tem, da smo zniž, zvišali proračun samo za 0,8 odstotka. In sedaj pride do eh, Eh, širitve na Hrvaško in eh, tudi eh, Lizbonsko pogodbo in tudi tu smo še ostali prot, pod 1,9 odstotka in tudi sedaj predlagamo proračun, s katerim vrčujemo. S tem želimo dokazati, da se zavedamo, da živimo v okoliščinah, kjer ni možno financirati velikih projektov, temveč se je treba eh, potruditi, Treba je previdjati proračun glede učinkovitosti in možnosti za varčevanje. Pozdravljam tudi eh, vzpostavitev delovne skupine, katere namen bi bil, da skupaj s predsedstvom in generalnim sekretarjatom in upravo parlamenta eh, in da pritegne tudi zunanje strokovnjake, kjer se nam to zdi potrebno. Eh, In pravilno se mi zdi, da okrepimo medinstitucionalno sodelovanje, še naprej krepimo to sodelovanje in da tudi intenzivno razmišljamo o tem, ne samo da razmišljamo o tem, temveč tudi, da organizacijsko oblikujemo delo v parlamentu tako, da najbolje, najbolj optimalno izkoriščamo. Um, Razpoložljiva sredstva v zadnjem letu smo samo na področju prevajanja in tolmačenja eh, v enem letu privrčevali 21 milijonov evrov in v tem smislu bi eh, morali eh, se gibati tudi v tem letu. Tako kot je povedal gospod Derek Von, bomo eh, potne stroške in tudi nadomestila za dnevnice zamrznili, kar zadeva gradbeno politiko in jaz sem pristojna za to. Se mi zdi potrebno, da to, kar je sklenjeno, eh, da pri tem. S, preverimo, ali so gradbeni projekti, ali se odvijajo profesionalno in stroškovno učinkovito. In Srednjeročno je treba varčevati, predvsem pri tistih stroških, ki nastajajo letno, in treba je ustrezno izkoristiti možne sinergije tudi od drugih inštitucij. Pričakujemo, da se pridružijo našim prizadevanjem in da nas podpirajo. Zdi se nam potrebno, da uberemo pot, ki je na eni strani, ki omogoča precizno delo, učinkovito in dobro organizirano delo. Hvala tudi upravi parlamenta, generalnemu sekretarjatu in predsedstvu za dobro sodelovanje in vsem nam želim, da bi nam uspela uspel, uspelo predstaviti soliden, dober, dobro organiziran proračun. Hvala gospa Holmajer, sedaj pa dve minuti gospa Hercog. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Dovolite mi, da Najprej čestitam Dereku Bonu, ki je pripravil in uskladil to poročilo. Pomembno je, da uh, proračun za leto 2012 prinese dobre rezultate pri varčevanju. Moramo uh, gospodariti tako kot dober gospodar. Um, pomembno je, da v težkih eh, gospodarskih življenjskih okoliščinah začnemo varčevati pri nas doma. Začeti moramo pri nas, pri poslancih in zato je dobro, da smo zamrznili dnevnice, zmanjšali potne stroške in tudi druge posredne stroške, stroške prevajanja, da se tudi tu uh, da uh, zmanjšati stroške. Obenem pa ne moremo uh, enostavno uh, počis skrajšati sredstva. Treba je uh, povečati učinkovitost. Ne gre samo za varčevanje, temveč tudi za ustrezne investicije, ki omogočajo dolgoročne prihranke. Potrebujemo tehnične inovacije, tudi to je varčevalni ukrep, če delamo inovativno. Kar zadeva pristop Hrvaške, moramo vedeti, da tam ne moremo varčevati. Hrvaški poslanci in poslanke. In sodelavci iz Hrvaške imajo iste pravice kot mi. Zato moramo postopati diferencirano. Želim povdariti, da so stroški eh, za sodelavce. Torej, če bi zmanjšali te stroške, potem se moramo pogovoriti s socialnimi partnerji, sindikati. Sama bi pozdravila, da bi pripravili, sestavili Eh, delovno skupino, ki je bi bila sestavljena iz članov odbora za proračun eh, generalnega sekretarjata in tako naprej. In ta delovna skupina naj se ukvarja z vrčevalno politiko in hvala vsem, ki so že so, do sedaj sodelovali pri tem. Hvala za ta prispevek in tudi, da ste spoštovali čas za govor. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Dereku Vonu za odlično delo in tudi za to, kako odlično je vključil poročevalce v senci. Govornika pred mano sta že povedala, da se nekaj spreminja v tej hiši, torej pri lastnem proračunu. Lansko leto, v lanskem letu je bilo še težko uveljaviti. Eh, prihranke in varčevanja. Sedaj pa se mi zdi, da je parlament nasplošno pripravljen kritično oceniti tudi lastne odhodke. In to je logično. Gospodarska kriza se širi, države članice se borijo z težkimi proračuni in na to je odgovor samo en, več preglednosti. Trenutno nas Eh, proračun ni dovolj pregleden in tu nas čaka še precej dela. En, en vidik, in to eh, se najde tudi v poročilu gospoda Vona, je zahteva po presoji lastnega proračuna, študija, ki bo ugotovila, kje so možni prihranki v Evropskem parlamentu. Lansko leto uh, smo na plenarnem zasedanju dvakrat sprejeli to, eh, ta predlog in sicer v razrešnici in tudi v poročilu, ki ga sprejemamo sedaj in ki smo ga sprejeli tudi že lansko leto. Do sedaj pa se sekretarjat na to ni pozitivno odzval. Guy Verhofstadt je še pod predsednikom Buzeka eh, v pismu zahteval, da Odbor za proračun opravi tudi analizo proračuna Evropskega parlamenta. In zato bom tudi preko vas, gospod predsedujoči, sedanjega predsednika gospoda Šulca izredno pozval, da se lotimo tega vprašanja. Potrebujemo analizo vseh proračunskih vrstic in, in potrebujemo ustrezen izbor za leto 2014. Sicer smo izbor prejeli, ampak potrebujemo celotno analizo, da bomo to delo lahko opravili sami. Ne moremo tega prepustiti samo predsedstvu. Ob koncu lahko povem, da eh, naj bi zaenkrat začeli zamrznitvijo in naslednje leto upam, da bomo prišli do pametnega proračuna. Sedaj pa dobi besedo gospod Richard Edgeworth za eh, dve minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Nacionalne vlade po Evropi si prizadevajo zmanjšati proračune in eh, skušajo imeti proračune pod strogim nadzorom. In to je tudi naša naloga. Mi bi morali storiti isto. Moramo si ogledati natančno proračun vseh inštitucij in potrebujemo strok stroškovni nadzor in tu imamo možnost, da pokažemo svojo vodilno vlogo. E, generalnemu sekretarijatu in predsedstvu e, želim, da nam e, predstavijo zelo realistične številke in sedaj imamo pravico kot člani te hiše, da tudi druge inštitucije sledijo temu zgledu. Mislim, da moramo zahtevati pravilne, eh, eh, resnične prihranke v njihovih proračunih in tudi oni morajo pokazati vrednost za denar. Um, jaz podpiram zamrznitev proračuna, tako kot predlaga poročevalec in ve, da bi jaz hotel iti še dlje. Ampak zaenkrat želim čestitati k zelo dobremu poročilu proroč, eh, poročilu, ampak tri točke želim kljub tem omeniti. Prva se nanaša na eh, gradbeno politiko. Eh, poslanci bi morali bolj eh, kritično gledati v naložbe v eh, stavbe in predvsem tudi stroške teh stavb. In razen tega moramo eh, tudi od drugih inštitucij zahtevati, eh, da se doseže večja učinkovitost z delitvijo virov. Potem od, upravni stroški. Mislim, da moramo eh, izkoristiti ekonomijo obsega. Eh, sedaj gre spet za statut za sodelavce, za njihov pokojninski statut in tako naprej. In vse to mora zagotoviti, da bo denar davkoplačevalcev pravilno uporabljen. In ob koncu ne moremo imeti te razprave, da ne bi razpravljali o dveh sedežev, sedežih parlamenta. Želim opozoriti to hišo, da smo že zahtevali, da se to revidira kaj ti ne more biti tako, da vedno spet govorimo o konkurenčnosti, o uh, učinkovitosti stroškov, da to zahtevamo od drugih inštitucij in tudi od držav, mi pa uh, tako tratimo denar in imamo tako slabo prakso. In zato priporoč, priporočam uh, poročevalcu in vsem, da potrebujemo to razpravo in mislim, da je pravi čas za to razpravo. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedo za eno minuto gospodu Portasu. Dobregat, prezident. Hvala, gospod predsedujoči. Smirnice za naslednji proračun Evropskega parlamenta so eh, eh, gredo v pravo smer. Zavedamo se, da je sredstvo vedno manj. In Evropski parlament eh, mora priti do sporazuma tudi s svetom in s komisijo, da zamrzne plače evropskih poslancev, to smo mi eh, predlagali. Eh, to je, mislim, da samo zmirden predlog in je tudi zelo eh, eh, utemeljen. Ni nobenega razloga, da se o tem ne razpravlja. To je bil torej predlog levice. Eh, moramo si ogledati tudi statut poslancev, vendar eh, lahko bi se zedinili za tak ukrep in če tega ne bomo storili, potem tudi ne bomo uspešni. In, eh, mislim, da eh, predvsem eh, tudi javnost gleda na to, ta predlog ima veliko prijateljev, In eh, mislim, da bi bilo dobro in bi imeli manj sovražnikov v Evropi. Sedaj pa je na vrsta, vrsti gospa Andrejson. Hvala, gospod predsedujoči, v sredini eh, te krize, ko EU nalaga eh, zmanjšanja proračunov za eh, države članice, mi sami ne Eh, varčujemo dovolj, govorimo o inflaciji. Ne vemo natančno, kakšna je inflacija, ena cela devet odstotkov ali tri odstotkov, ampak ta administracija eh, Evropskega parlamenta je že preveč napihnjena in potrebuje dieto. Eh, dv, eh, stroški za posameznega poslanca so veliko previsoki, to ni ustrezna vrednost za denar in tudi stroški so se povečali v zadnjih letih in moramo prenehati s tem trošenjem denarja. Um, um, 11 milijonov so samo stroški vzdrževanja teh poslopij in to je seveda veliko preveč, zato moramo prenehati s tem projektom. Ehm, eh, tudi stroški za fundacije posameznih eh, političnih strank so se povečali za 160 odstotkov. Ne potrebujemo teh evropskih političnih strank. Mi smo izvoljeni na nacionalnih eh, strankarskih listah ali neposredno od voljivcev. Premije Cameron zahteva zamrznitev, ampak to je premalo. Mi potrebujemo zmanjšanje v proračunu parlamenta. Najma, če ne bomo zmanjšali proračuna, potem se eh, vedemo kot. Děkuji vám. Debile mačke. Gospa Bjartman, minuto in pol. Hvala. V težkih eh, gospodarskih časih države članice je treba po uh, Priti pristop gospoda Bogana, seveda je treba zamrzniti uh, upravne stroške v času, ko vsi zategujejo pas in seveda lahko hranimo še več s krepitvijo medinstitucionalnega sodelovanja, predvsem, če bolje upravljamo uh, uh, poslopja in tudi osebje. Vendar so področja, kjer moramo biti previdni, naprimer je to okolje. Potrebujemo učinkovito politiko okolja v vseh organih EU in vseh inštitucijah. In inštitucije naj bi bile zgled za Evropo in drugič pri prevajanju in jezikovnih službah. Že v lanskem letu so bila tu prizadevanja za vrčevanja, ampak to se ne more poljubno nadaljevati. Uh, za 500 milijonov evrov Evropejk in Evropejcev v Evropskem parlamentu nastaja zakonodaja in ti morajo imeti možnost, da lahko sledijo našemu delu v njihovem jeziku. Preglednost v demokratičnih procesih se ne more ustaviti pred, pri proračunu za tolmače. Tu želim predvsem Eh, se zahvaliti tudi eh, podporo generalnega sekretarjata in predsedstva v teh težkih vprašanjih. Hvala za vašo podporo, eh, za vaš prispevek in tudi, da ste se držali časa. Sedaj pa je na vrsti gospa Gariga. Gospod Gariga Poledo, tri minute. Hvala, gospod predsedujoči. Proračun nas vedno zaposluje in vsak poročevalec o proračunu Evropskega parlamenta in drugih, drugih inštitucij poskuša najti ravnovesje med legitimnimi interesi poslancev, eh, zahtevami uprave in eh, temu, kar si želijo eh, državljani. Ko gre za proračun Evropskega parlamenta, želim na začetku povedati, da proračun deluje dobro, večina poglavi celo zelo dobro imamo vedno imamo veliko pristojnosti, potem so, imamo večjezičnost, več kot 700 poslancev in poslank eh, potrebuje tehnično pomoč in vse to so razlogi, eh, ki upravičujejo višji proračun. Včasih pa se vprašujemo, sprašujemo, ali je ob potrebnem Eh, dana tudi trajnost, eh, srednjeročna trajnost eh, proračuna. Odbor za proračun je delal zelo dobro in dosegel veliko stopnjo soglasja. Torej, odbor za proračun je predlagal prihranke, realno negativno rast, ki jo predlaga tudi bon, in tudi pripravljenost uprave, da varčuje, ne da bi se s tem poslabšala, zaradi tega poslabšala kakovost za poslanke in poslance. Mi tu delamo zakonodajo, tega ne smemo pozabiti. Naš končni cilj je zakonodaja in moramo eh, zagotoviti visoko kakovost eh, zakonov in eh, tudi prepričati ljudi o tej visoki kakovosti naših zakonov. Eh, odbor za proračun, tako kot komisija, si prizadeva, da bi rast eh, proračuna ostala pod dvema odstotkoma za leto 2014. Predsedstvo parlamenta izhaja iz eh, zvišanja za približno tri odstotke. Na začetku proračunskega postopka nas ločuje samo ena odstotna točka in mislim, da bomo v tem proračunskem postopku prišli do soglasja, dosegli soglasje. Večina kolegic in kolegov bo razumela, da je najboljša rešitev vedno zlata sredina in upam, da bomo prišli do ustreznega ravnovesja. Hvala. Sedaj pa za dve minuti gospod Vladimir Malkovi poročevalec je zelo jasno izpostavil področja kjer lahko evropski parlament nekaj privarčuje videli smo da delujemo lahko bolj učinkovito v letu dva tisoč deset sem bil proračunski sem bil poročevalec za proračun in pogovarjal sem se s predstavniki različnih organizacij, z generalnimi direktorji v parlamentu. Gotovili smo, da je kar nekaj neučinkovitosti, lahko bi privrčevali na milijone evrov. Na podlagi vsega tega smo sestavili poročilo, ki je bilo potrjeno v tej hiši. V tem poročilu je pisalo, da potrebujemo notranjo revizijo. Strinjali smo se tudi, da bomo to revizijo začeli v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko in na področju varnosti. Potem pa na koncu ni bilo zunanje revizije. Menili smo, da potrebujemo le notranjo revizijo, opravljeno strani notranjega organa. Če pa bomo sami to ocenjevali, nikoli ne bomo prišli do zaželjenih prihrankov. Gospe in gospodje, v teh kriznih časih celo dobra podjetja, celo dobre institucije iščejo rezerve. Recimo jaz sem predsedujoči regionalnega odbora, moji državi. Pod mano je toliko zaposlenih, kot jih je v parlamentu in izgubili smo 20 odstotkov naših prihodkov za časa krize. In brez dobrih ukrepov nam ne bi uspelo najti pot iz krize. Mislim, da je generalni sekretarjat parlamenta opravil dobre korake, ampak upoštevati moramo tudi računsko sodišče. To je prva institucija, ki omogoča zunanjo revizijo, zmanjšanje stroškov in povečno učinkovitost delovanja. To je pravi način potrebnim strukturnim spremembam. Če bomo to res prijeli, bomo privrčevali na milijone evrov. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa minuta in pol, gospod Haglund. Hvala, predsednik. Najprej. Naj se zahvalim koordinatorju odboru za proračun. Odlično delo poročevalca. Mislim, da lahko najdemo konsens v teh hiši, v teh hudih gospodarskih časih. Je to zelo pomembno. Gospod Grbenjan, kolega je se dobro opisal, kje smo. Zelo smo pozitivni glede razvoju v hiši. Sedaj resno preučujemo vse stroške, zato da bi kaj privrčevali, namesto da bi povečali proračun. Delati moramo še naprej na tak način. Deloma bi res lahko imeli zunanjo revizijo, kolega je pozval k temu. Mi že dlje časa pozivamo k podobnim rešitvam, verjetno nam to ne bi škodovalo. Generalni sekretar gospod Vilev, ki ga je gospod Hashford preomenjal, je dobro upravljal delo. Ko smo prosili za prihranke, so se ti pojavili. Vsi moramo to početi in se zapomniti, da bomo imeli prihranke le takrat, ko bomo prosili za njih. Sedaj smo to začeli in to je dobro. Glasovali naj bi tudi o predlogu spremembe o enotnem sedežu. Nekateri kolegi so rekli, da je to simbolično vprašanje, za številne pa tudi gospodarsko vprašanje. V teh časih vrčevanja, v katerih živimo, je pomembno, da imajo kolegi to možnost, da zozamijo stališče o tem ponovno. In zato so številni člani v naši skupini podpisali ta predlog spremembe. Kolegi smo na pravi poti, nadaljujmo in v očeh javnosti bomo bolje izgledali v prihodnosti. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa. Gospod Hanlung, sedaj pa minuta. Gospod Peter Vandalen. Dank u, voorzitter. Voorzitter de... Hvala, predsednik. Predsednik, države članice so zastavljali različno vprašanje. In ta so bila res na mestu. Institucije so nenehno prosile za več denarja, ampak več so tudi porabile. Na srečo bo sedaj von presekal to tradicijo in mislim, da je to čudovito. Čestitke, gospod poročevalec. Nisem tako zadovoljen s poročilom neodvisnega organa parlamenta. Mislim, da bi potrebovali nek zunani organ, ki bi se ukvarjal s tem. Preučiti moramo vse splošne proračunske postavke, prevziti moramo tudi odgovornost za nje. Kajti mi moramo odpraviti pomankanje odgovornosti. Potrebujemo odgovornost in preglednost. V letu 2013 naj bi zamrznili nekatere proračunske postavke, potem imamo tudi rezervo v letošnjem letu in zelo sem zadovoljen s poročilom generalnega sekretarjata o tem. Hvala lepa. Gospod Morganti je naslednji, prosim. Hvala, kolegice in kolegi. V tem poročilu se govori o zmanjšanju trošenja denarja, ampak ne omenja se to, kar je največje trošenje in vsi to vemo. Dva sedeža stane 200 milijonov na leto. To je ena milijarda v petih letih zakonodajnega obdobja če bi vsi državljani se zavedali te situacije, potem bi bila uh, kritika še večja. Ne moremo od vseh uh, zahtevati žrtve, sami pa tako potrošimo denar. Torej, uh, videli bomo, ali nam bo uspelo dati močan signal v to, uh, v to smer. Torej, mi smo dali ustrezen predlog. Uh, pred dansko predsedstvo se je izreklo proti dvema sedežema. Uh, eh, gospod Monti danes ni odgovoril na to. Treba je spremeniti pogodbe, ne moremo še naprej eh, se izpostavljati temu anahronističnemu izsiljevanju Francije. Minut. Hvala, sedaj pa minuta in pol za gospoda Hartonga. Voorzitter, in Nederland hebben we. Predsednik, na nizozemskem pravimo manj besed in več dejanj. Doslej pa smo imeli le besede in nič dejanj. Zamrznitev proračunskih postavk je neobičajna, kajti več odgovornosti imamo. Proračun bo stal naše državljane na milijarde evrov. Potrebujemo reformo naših organizacij. Odbor regi naj bi to preučil temu so bili pozvani, ampak zaenkrat še nič niso storili. Institucije naj bi nekaj privrčevale, ampak Evropsko sodišče pa nič, ko gre za prihranke. Tam ni bilo nobenih pozivov. Že v preteklosti smo imeli zamrznitev proračuna, recimo pri potnih stroških in drugi, ampak potrebujemo prave prihranke. 75 milijonov evrov plačujejo naši državljani za zgodovinski muzej. No, kakšna je rešitev? Oblikujmo delovno skupino. Ampak to je nekoliko neobičajno. Sedaj je pravi čas za to, da Evropska unija stori nekaj. Da ne bomo le govorili o socialnih idealih, ampak da se bomo res zazrli k državljanom. Kajti državljani so sedaj res že siti vsega. Sedaj pa dve minuti, gospod Fernandez. Hvala lepa. Predsednik kolegi, najprej čestitke. Vse najboljše, veliko uspehov poročevalcu, odlično pravljeno delo, tudi poročevalci v senci so dobro delali. Dobro je pogledati številke, da bi videli, kako je s tem. Tu imamo 129 milijard evrov v prvem letu proračuna, običajno gre za en odstotek evropskega BDP-ja. Proračuni držav članic pa so 44-krat večji v javni upravi kot pri nas. Med leti 2000 in 2010 so se nacionalni proračuni povečali za 62 odstotkov, v Evropski uniji pa se proračun povečal za 32 odstotkov. Naj spomnim, da smo v tem obdobju celo imeli Eh, pristop številnih evropskih držav. Ampak mi nismo imeli deficita, tu pokrivamo naložbe v evropskem proračunu, pokrivamo vse upravne stroške za delovanje, za vse institucije. To znaša 6 odstotkov proračuna skupnosti. Upravni stroški, delovanje parlamenta znašajo le en odstotek proračuna v Evropski uniji. To so številke, ampak to seveda ne pomeni, da ne smemo nadaljevati s prihranki. Ostati pa moramo pri pravih načelih, biti moramo učinkoviti in varčni. Seveda moramo nadaljevati naprej to delo. Potrebujemo dobro finančno upravljanje pri izvajanju proračuna in takrat, ko bomo sestavljali proračun. Potem imamo tu tudi upravne proračune institucije, zlasti parlamenta v tem letu. Mislim, da moramo biti zelo strogi. Potrebujemo to strogost pri izdatkih. Obene pa potrebujemo minimalne vere za to, da bi institucije res dobro delovale. Kar zadeva Evropski parlament, moramo zagotoviti to, da imamo zakonodajno odličnost. Ampak mislim, da smo na pravi poti. Sedaj pa dve minuti, gospa Gardija Zabal Rubijal. Hvala, predsednik. Rada bi začela s čestitkami gospodu Vonu za odlično pravljeno delo. Opisal je nekatere smernice glede proračuna v parlamentu. To je skladno z delom, ki se je začelo pred nekaj leti v tej hiši. Večina je to podprla, se spomnim. Proračun parlamenta znaša en odstotek celotnega evropskega proračuna BDP-ja. Čeprav govorimo o zmanjšanju proračuna, to še ne pomeni, da ni treba zmanjšati tudi stroškov tej hiši. Smo na začetku razprave o finančni perspektivi po letu 2013. Cilj te resolucije je dati smernice za proračun. Delali bomo na tem v prihodnih mesecih. Naše prioritete v letu 2013 bodo zaznamovane s proračunsko odgovornostjo želimo imeti nizke stroške, brez tega ne bi posegli v dobro delovanje hiše. Vse evropske institucije bi se morale potruditi za to, da bi zamrznile proračune. Zlasti v Evropskem parlamentu tu predlagamo, da bi sprejeli vse ukrepe za to, da bi zmanjšali potne stroške. Kar zadeva plačilo poslancev, to bi radi zamrznili do konca mandata. Želimo prispevati srednjeročno in dolgoročno in zato bi radi imeli tri vrste dejanj. Radi bi imeli neodvisno oceno našega proračuna, to je prvo. Drugo, radi bi oblikovali posebno delovno skupino v parlamentu, ki bi preučila posamične ukrepe. Prosili smo sekretarjat naj poda analizo, naj preuči morebitna prekrivanja in problematične proračunske postavke. Mislim, da nam bodo reforme pomagale, zato da bomo imeli boljše finančne upravljanje v naši hiši. Hvala lepa. Sedaj pa minuta in pol, gospa Jensen. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz bi rada povedala, da obžalujem to, da ne moremo imeti najbolj očitno vrčevanje, ki prispeva k naši očinkovitosti. Ne moremo ustaviti tega potovalnega cirkusa v Strasbourg. To stavbo lahko prepustimo neki drugi evropski instituciji. Mi ne moremo sprejeti te odločitve, to vem. To moramo prepustiti vodjem držav in vlad. Strinjam se z gospodom Vonom, naše delo mora biti bolj učinkovito, seveda pa moramo tudi vrčevati. Ampak vrčevanje in večja učinkovitost ne sme biti upeljana tako, da bi privrčevali na več jezičnosti v parlamentu. Najti moramo tehnične rešitve, ki bodo privedle do prihrankov, obenem pa potrebujemo boljšo storitev, tudi ko gre za prevajanje večjezičnost pa vsekakor ne sme biti opuščena. Hvala gospodu Vonu za dosežene rezultate v tem delu, ko gre za zamrznitev proračunskih izdatkov. Podariti pa moramo tudi to, da bi morale vse evropske institucije delovati bolj učinkovito. To velja tudi za računsko sodišče, za svet, to velja za ekonomski in socialni odbor in za odbor regije širitev, sedaj, ko prihaja Hrvaška, je lahko dobra priložnost za to, da bi preučili povečane stroške in to, ali lahko to pokrijemo z večjo učinkovitostjo. Hvala, sedaj pa gospod Ashley Fox, minuta. Hvala, predsednik. Sedaj bom začel z zahvalo Vonu. Pri tem delu na poročilu lahko podprem to, da bi rad zamrznil prihranke do leta 2013. To je prvi iz stranke laboristov v Združenem kraljestvu. Tam nasprotujejo vsem povečanjem proračuna, kajti pustili so za sabo veliko slabih stvari. Upam, gospod Von, da vas v Londonu poslušajo. Veliko je pričakovan. Rad bi, da zmanjšamo upravne stroške v Evropski uniji. Vsako leto, v sedemletnem obdobju mora biti tako. Recimo, odpraviti moramo nesmiselni ekonomski in socialni odbor in odbor regij ti dve instituciji. Privrčevali bi denar tako plačevalcev in zmanjšali birokracijo. Lahko bi privrčevali tudi, če bi imeli en sam sedež Evropskega parlamenta, tako da ne bi vsako leto oziroma vsak mesec potovali v Strasbourg. Gospod predsednik, doma se soočamo z vrčevanjem. Naši voljivci gledajo, kako delujemo. Pozivam člane, ne podprejo to poročilo. Hvala lepa. Dve minuti. Gospa Matera. Grazie Presidente. Hvala gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Smo v težkem ekonomskem in finančnem eh, kontekstu in zato potrebujemo tudi ustrezno gospodarsko upravljanje. Kažejo se šibkosti posameznih držav članic, od mnogih se zahteva veliko žrtev, predvsem od državljanov. Eh, gre za eh, socioekonomske Eh, težave, ki jim doslej nismo bili priča. Eh, kar zadeva smernice za proračun za leto 2013, tu gre za eh, varčevanje in proračunsko disciplino in to je na vsak način pravilno. Tudi gospod komisar Levandovski je rekel, da je zgornja meja 1,9 odstotka pri zvišanju administrativnih stroškov komisije. Torej, to je predvideno potem tudi za leto 2014. Komisi, eh, parlament mora slediti tem priporočilom z zmanjšanjem eh, administrativnih stroškov in predvsem tudi ne sme eh, preveč trošiti za gradbene projekte. Ne smemo pa po drugi strani eh, eh, iti na limanice populističnim predlogom. Torej, moramo dokazati, da je proračun Evropske unije v stanju, da pomeni dodano vrednost nacionalnim eh, proračunom in da investiramo v tiste politike, ki so tudi osnova za eh, recept za izhod iz krize. Želimo dati močne odgovore za sedanjo krizo in to je naš cilj in predvsem moramo biti virodostojni pri lastnem proračunu za leto 2014. Hvala in predvsem želim pohvaliti tudi delo gospoda Vona. Hvala, sedaj pa tri minute, gospod Ferm. Hvala lepa, predsednik. Še posebej hvala Dereku Vonu, poročevalcu, za zelo resno upravljeno delo, zelo ustvarjalno delo tu, kjer obravnavate proračun parlamenta in drugih institucij. Ugotavljam tudi, da je poročevalec vključil druge politične skupine, zato da bi lahko dosegli dogovor o tej situaciji. In to je vredno omembe. Sedaj imamo nov odnos do tega, kajti proračun parlamenta se vsako leto veča. Sedaj pa imamo splošen dogovor, da bi morali zamrzniti proračun na splošno in da bi morali uvesti prihranke na številnih posamičnih področjih. Tu imamo tudi splošen dogovor, da moramo postati bolj učinkoviti, vračiti moramo tudi stroške članov. Mislim, da je zelo pomembno to, kar vidimo. Tu gre za predloge sprememb Tradicionalno je bilo tako, da smo imeli 20 odstotkov namenjenih upravnim stroškom, to naj bi sedaj znašalo 18 odstotkov. S tem smo privrčevali približno 17 milijonov evrov. Seveda je to odvisno tudi od dejstva, da vidimo pritiske prostalega sveta, ampak ne smemo le vrčevati. Zazreti se moramo v prihodnost, zato da bi dosegli večjo učinkovitost. Posodabljati moramo tako, da bomo bolj varčni. To je le začetek. To pa lahko storimo brez zmanjšanja kakovosti naših ključnih dejavnosti. Seveda moramo zagovarjati zakonodajo in proračunsko delo, ampak potrebujemo sistematične napore. Zelo sem vesel, ko vidim, da smo dosegli dogovor glede oblikovanja delovne skupine v parlamentu, Tu bi lahko črpali znanje zunanjih sodelavcev na tistih področjih, kjer se lahko veliko naučimo, ko gre za stavbe, energetiko, zdraževanje, okolje, potovanje, javna naročila. Tu se lahko veliko naučimo na področju javne uprave in ko govorimo o načinu organizacije, sprejemanja zakonodaje, ko govorimo o prevajanju, tolmačenju. Na vseh področjih se lahko učimo drugih parlamentov. Seveda imata parlament tiste stroške, ki jih ne moremo primerjati z drugimi, ko gre za recimo potovanja, tolmačenje in drugo. Ampak konec koncev imamo tudi več nacionalne parlamente, tako da bi morali to upoštevati na nacionalni ravni. Jaz sem švedski socialni demokrat. Ne govorim le o imenu moje skupine, ampak državljani nam zaupajo, da ko plačevalci nam zaupajo, zato ne moramo kar naprej potovati med Bruslom in Strasburom. Zato pozivam tiste vlade, ki želijo zmanjšati proračun, dajte to točko na dnevni red, prosim. Hvala lepa, dve minuti, gospod Rubik. Ja, se gerte. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči Vlasak. Eh, zahvaljujem se za to današnjo razpravo v Štrasburu kar zadeva predlog spremembe ena stavbe. Naj povem, da je Štrasbor mesto miru, da smo tukaj gradili mostove v Evropi in da je tu eden od naših predsednikov, gospod Šuman, so ustvarjal Evropsko unijo. In mislim, da je to tudi osnova za prihodnost. Tukaj imamo program Arte, ki zastopa oziroma predvaja dela evropske kulture. Mislim, da bi morali tukaj zgraditi studijo Evropskega parlamenta nasproti studija Arte, kjer se lahko Evropa srečuje in postavlja smernice za prihodnost. Nekje je govora o enem sedežu. Gospod in gospodje, vse imamo samo en sedež. Naš sedež je v Štrasburu. Mislim, da bi se morali držati pogodb, ki smo jih sklenili. To je samo omevno v četrtem predlogu govorimo o hiši evropske zgodovine. Mislim, da je zelo pomembno našim mladim pokazati, kako važno je ohraniti mir v Evropi, v našem centru za obiskovalce in tukaj v stavbi imamo milijon Eh, obiskovalcev na leto. 100 tisoč eh, jih je prišlo že v naš parlamentarijum. Ljudje zanima, kako se razvija Evropska unija, zato potrebujemo tudi močne evropske stranke. Strniti moramo vrsti in nas preprečiti egoizem na nacionalnih držav, potrebujemo močno Evropsko unijo in zato potrebujemo močne stranke. In te je potrebno seveda tudi ustrezno financirati če imamo v šestem predlogu spremembe govora o reprezentaciji, seveda tudi obiskovalce moramo pogostiti na nek način skrbeti za nje in zato je jutrišnje glasovanje še toliko bolj pomembno. Hvala lepa. In zdaj dve minuti za gospoda Stavra Kakisa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se najprej zahvalil poročevalcu za odlično upravljeno delo. Ponovno govorimo o določanju smernic eh, glede proračuna organov Evropske unije. In ponovno o tem govorimo pred. Uh, sliko krize, ki vlada v Evropi. Proračuni se določajo po načelu vrčevanja, sprejemajo se ostri ukrepi na mnogih področjih gospodarstva. In na tem temelju je treba videti tudi stališče poročevalca. Osredotočiti se bo treba na jasne prioritete, tam, kjer je to smiselno, moramo eh, sredstva prerasporejati. Tako kot poročevalec eh, bi tudi sam povdaril, da prihranek v proračunu tudi mora upoštevati, da imamo določene obveze. Naprimer, pristop Hrvaške, nujno potrebno je tudi ohraniti učinkovito administracijo, ki bo omogočala izvajanje pristojnosti Evropske unije, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Hvala lepa. In zdaj za eno minuto in pol, Sean Kelly. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot ostali govorniki se zahvaljujem kolegu Bonu za odlično delo, ki ga je opravil pri tem zelo eh, težavnem eh, dosjeju. Seveda bodo mediji in vsi ostali gledali, kaj počnejo politiki, kako porabljajo sredstva. To ni slabo samo po sebi. Seveda si moramo gledati, kakšna je naša situacija. Nič imam proti predlogu, da naj bi imeli zunanjo revizijo porabe stroško, eh, porabe, naše porabe. To sodi v ta splošni kontekst eh, tudi tega, da branimo naše izdatke na področjih, sploh tudi na področjih, kjer sami menimo, da bi lahko kaj prihranili. Slišali smo tudi nekaj o enem sedežu in podobno. To vsekakor je tema. Vsak mesec smo tukaj v Štrasboru. Mnogo državljani sploh ne vedo, da se to dogaja, druga polovica pa ne vidi smisla. Moče bi morali narediti nek dogovor z francozi, s Štrasburom, pogledati si, kako bi lahko zadeve izboljšali v smislu večje učinkovitosti. Pa tudi pomožni odbori, odbor regiji je nekaj, na kar bi morali hm, pogledati bolj pozorno. Vse ostalo pa zelo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala. Gospod Keli, boste sprejeli modri karton na gospoda Rubika? Gospod Rubik, izvolite. Ja, kolega Keli, zahvaljujem se za to, da ste govorili o izdatkih ja, poslancev. A menite, da bi da poslanci, ki tukaj zahtevajo zmanjšanje paušal, zmanjšanje honorarjev, da je vsak poslanec sam odgovoren za to, ali bo paušal eh, izpraznil do konca? poslanci ne rabijo uporabiti pavšale, vsak se lahko odloči, koliko bo porabil, koliko bo zaslužil in koliko bo vložil za, dobro, za to, da bo dobro opravil delo. Tudi pri plači lahko eh, donira denar eh, brezposelnim, eh, človekoljubnim organizacijam. Menite, da je to prava pot, da bi vsak poslanec prevzel samo inicijativno to, kar bo počel. Hvala lepa, gospod Turibik. Seveda se odločajo poslanci, kaj bodo počeli na, pri tem. Želel sem samo povedati, da je zunanja revizija najbolj objektivni način preverjanja, zato ker ne moremo videti napak pri sebi, kar je ugotavljal že Shakespeare. Zunanja revizija bi bil objektivni pregled, eh, kar bi bilo samo koristno. Hvala lepa za dve minuti, gospod Uliniček. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za zelo dobro eh, poročilo, ki ga je danes predstavil. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe se soočamo z novimi izzivi. Od našega dela bo odvisna tudi prihodnost Evropske unije. Lotili smo se kohezijske politike in drugih področjih, kjer smo zelo aktivni, delovati moramo profesionalno, potrebujemo tudi ustrezno podporo strani uprave Evropske unije, kot tudi strani komisije ter našega lastnega osebja. Zato potrebujemo primer nefinančna sredstva, ne smemo vrčevati pri delo, smo pa tudi v krizi v Evropski uniji. Zato potrebujemo solidarnost, solidarnost s tistimi, ki morajo vrčevati na vsakodnevni. Torej, v vsakodnevnem življenju, mislim tukaj na Grke, Špance in tako naprej. Hkrati pa moramo iskati tudi nove rešitve, bolj učinkovite rešitve.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 en sedež, en sedež v Bruslu, kar bi pomenilo na milijone prihranka pri stroških, za kar se danes tukaj borimo. Gospod Koval, hvala lepa, najprej naj se zahvalim poročevalcu za poročilo, pa mislim, da je vse za stronce skupaj bi lahko omeli na tri besede, vrčevanje, vrčevanje, vrčevanje. Če želimo kaj narediti, moramo takoj začeti šparati. Gospod Rubik, mogoče gre za male denarce, ampak bi zaupali nekomu denar, ki ne zna obvladovati svojih stroškov. Sami moramo najprej počistiti pri sebi, veliko porabimo. Morali bi porabiti denar za Evrops, hišo evropske zgodovine. Naprimer, se strinjam s gospodom Ribigom. Če 15 odstotkov stroškov reprezentance zmanjšamo ali pa stroškov za zabavo zmanjšamo, to pomeni samo vrčevanje in nič drugega. Zdaj smo pri postopku Catch the Eye. Najprej je pritegnila moja pozornost gospa Vasesko. V kontekstu konstringerij. Glede na gospodarske težave, s katerimi se soočajo države, je potrebna proračunska disciplina. Institucije morajo ustrezno vrčevati. Trenutno so upravni izdatki skupnosti 5,8 odstotkov celotnega evropskega proračuna, zato da bi dodatno privrečevali, moramo ugotoviti, ki se sredstva podvajajo, kjer imamo neučinkovite proračunske vrstice. Hkrati pa moramo poiskati možnosti vrčevanja z uporabo sistema upravljanja znanjem. Sistem dobrega upravljanja je omenjen tudi v 27. členu finančne uredbe. Mislim, da bi morali proračuni evropskih institucij odražati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Hvala lepa, naslednji gospod Kozlovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je v kontekstu evropske krize in bremen, ki so s tem povezana, izjemno pomembno za Evropski parlament te njegove poslanke in poslance, da so varčni. Treba bo sprejeti realistični proračun za naslednja leta in eh, sprejeti ukrepe za dolgoročno varčevanje. Spremljiva rešitev je tudi zmanjšanje izdatkov za potovanja v letu 2013, če upoštevamo današnjo situacijo v tem mandatu, bi se po mojem mnenju tudi morali omejiti na gradbene projekte, ki so že v teku. Prav tako menimo, da bi morali tudi uvesti spremembe v proračunskem postopku, ki bodo de prinesli dejanske prihranke. Gospod Ferreira, za eno minuto. Sem certo, da veliko lahko naredite, da bi konter despeze. Prepričan sem, da lahko veliko naredimo, da zmanjšamo stroške evropskih inštitucij, vključno s parlamentom, pa vendar je treba še enkrat povdariti načelo večjezičnosti, ki ga moramo spoštovati v Evropskem parlamentu. Tukaj gre tudi za zmanjšanje sredstev za tolmačenje, kar bi lahko omejilo možnost posameznih poslancev, da govorijo v lastnem parlamentu jeziku. Določene stvari naj bi bile samo v angliščini, kar je problem za nacionalne jezike. Pri prevajanju in tolmačenju bodo varčevalni ukrepi lahko pripeljali do velikih problemov. Ne bi smeli zmanjševati dela osebe, ki je ključnega pomena za naše delo tega ne bi smeli ogrožati. Hvala lepa, naslednji je gospod Silvestris. Varčevanje pri administrativnih eh, izdatkih in eh, eh, naložbe v rast so seveda ključne besede za proračun leta 2014 in želim se pridružiti zahvalam gospoda Bogana. On je opravil dobro delo v času velikih delitev, ampak uspelo mu je zagotoviti to sodelovanje. V času gospodarske krize je potrebno, da se bo slišal glas Evrope. Potrebujemo več Evrope, potrebujemo evropsko upravljanje, ki bo močno in potrebno je, da Evropa prevzame svoj delež in sicer ob eh, skupaj z državami članicami torej moramo eh, podpreti rast. Eh, torej eh, potrebujemo strategijo rasti za posamezne države članice. Vendar prej ali slej bo prišlo tudi do velikega zmanjšanja to, kar se pričakuje od državljani in brez katerega bo uh, evropski duh v številnih državah zelo nizko razvit. Nihče ne razume, zakaj imamo dva sedeža. Hvala lepa. In gospa Sinclair. Thank you. My thanks and congratulations to Mr. Bourne for this report. Hvala lepa gospodu Warnu za to poročilo. Priporočilo za nam, da bi postal kinkeni 21. stoletja, čeprav je on imel lažjo nalogo kot pri zmanjšanju stroška Evropske unije. Evropska unija ne deluje smiselno. Želi zdaj zamrzniti inflacijo, ki se še povečuje, kar dejansko potrebujemo, je. Yeah omakniti stroškovna mesta in prihraniti davkoplačevalski denar. Imeli, imamo tukaj sredstva v višini 304 evre povša, povšal za poslance in še vedno so poslanci, ki se podpisujejo četrtek, ko nimajo dela oziroma v petek, ko nimajo dela in kradejo denar davkoplačevalcev še vedno nimamo dovolj uh, stroškov, ki jih je treba upravičevati z računi 90 odstotkov, bi moral biti ta odstotek. Tukaj gre za ogromno zapravljanje davkoplačevalskega denarja. To se mora ustaviti. Hvala. In končno gospod Ribik. Ja, recht herzlichen dank, Herr Präsident. Ich glaube, was bei dieser Debatte herausgekommen ist, dass die Bürgerinnen. Pri tej razpravi se je izkazalo, da državljanke in državljani imajo pravico, da več vedo o tem, kaj se dogaja tukaj v tem Evropskem parlamentu, kaj za nje počnejo institucije. Zato se zauzemam za to, da ukrepimo naše odnose z javnostjo, ker je pomembno posredovati te informacije tudi v vseh jezikih, zato so naši tolmači še tako pomembni. Evropski parlament je edini parlament eh, na svetu, ki deluje tako večjezično in ima možnost, da se da komunicira v tolikih jezikih. Zato je izjemno pomembno, da politične skupine in poslanci postanejo še bolj aktivni pri tem, da razložijo mirovni projekt Evropa, da pokažejo, da se tukaj dela učinkovito in da je tudi razlika med poslanci, kar kaže tudi današnja razprava. Hvala lepa. Ja. Uh, it's a blue card. Modri karton? Postopkovno vprašanje v prejšnji razpravi o človekovih pravicah sem imela modri karton eh, in ste mi niste dovolili še enega. Tukaj smo pa imeli gospoda, ki je imel modri karton, pa še catch the eye. Imeli smo tudi več govornikov, ki so že govorili v catch the eye potrebujemo kakovost. Če govorite o kakovosti demokracije, potem eh, obravnavajte ljudi enako tudi v tej dvorani. Spoštovana gospa eh, Sinclair, mislim, da je vsak dobil priložnost, da je izrazil svoje mnenje. Tudi vi ste dobili to priložnost eh, in mislim, da to ni bilo v neskladju z poslovnikom. Zdaj pa besedo dajem gospodu Vonu. Uh, Hvala lepa poročevalcem v senci in vsem kolegicam in kolegom, ki so danes tukaj in so podali svoje prispevke. Imamo široko soglasje, da bo treba pogledati, kje se da prihraniti, zato da ne bi bistveno povečali našega proračuna. In seveda vse to vidite na televiziji, ki tudi spremlja, kaj se dogaja v naši hiši. Treba je seveda doseči določen pri hrane, kjer imamo različna mnenja glede, koliko osebja potrebujemo, koliko stroškov za prevode, koliko sedežev in tako naprej. Druga razlika je pri vlogi eh, te delovne skupine, ki sem jo predlagal, pa tudi druge teme so tukaj. Poskušal bom biti čim bolj prožen, kar vas eh, prosim, kar zadeva delovno skupino, je, da eh, razmislite o tem, ko boste dobili podrobnosti. Gre za to, da poskušamo najti ravnovesje med mnenji vseh v Evropskem parlamentu. Na koncu želimo čim manjšo povečanje eh, proračuna Evropskega parlamenta, kot se da, pri čemer naj bi eh, ohranili učinkovito delovanje parlamenta. Hvala lepa, gospod Won, razprava je s tem zaključena, glasovanje bo jutri ob 12. Najlepša hvala. Gospod Gerbrandi, imaš še pozvokovno vprašanje? Mikro, mikro. Mikro, prosim. Yes, just... Torej, vprašanje k poslovniku. Govorimo nekako v vakumu, ker ni generalnega sekretarja in tudi pristojnih podpredsednikov, ki so pristojni za vprašanje proračuna. To je nekaj, kar bi morali upoštevati pri naslednjih razpravah o tej temi, da bodo vsi trije, ki so za to pristojni, tudi prisotni. Hvala lepa, gospod, za vašo pripombo. Strinjam se z vami, da kadar govorimo o tako pomembnih eh, temah, kot je proračun, naj bi bile prisotne tudi osebe, ki so odgovorne za to temo. Tako da se popolnoma strinjam z vami, kar bom seveda predstavil tudi predsedstvu. Hvala.